SD in ALDE pa sta podali zahteve za imenovanja v delegacije in odbore. Žal moram to sedaj prebrati. Kaj ti zapisnik bomo imeli potem šele v Strasburu. In samo, če preberem to, kar imam zapisano, bo potem dosežena pravnomočnost teh imenovanj ta imenovanja lahko najdete tudi v zapisniku. Jutri zapisnika ne bo, to bo potem naslednjič. Karina Punset bo v odboru ITRE in v delegaciji za odnose AKP EU. Jens Nilsson pa bo namesto Ane Het v odboru za regionalni razvoj. Želi kdo?